od skupin ALDE, GUE, ELS, EKR in EFDD sem dobil zahteve za spremembe sestav odbora. Seznam bo objavljen v zapisniku. Če ne bo nobenega ugovora, bodo ta imenovanja potrjena. Moram vam eh, sporočiti roke,